komisija predstavila dva seznama držav. Oba seznama sta bila zavrnjena strani parlamenta. Predvsem smo se ukvarjali z državami, ki so v soseščini Evropske unije. Komisija je zdaj predlagala, da se vključite na ta seznam tudi Panama in Saudska Arabija. Ampak Predvsem bi se pri tem seznamu morali osredotočati na države, ki jih trenutno ni na tem seznamu. Te države, ki ne sodelujejo in ki niso na seznamu. Kaj se dogaja s temi državami? Naprimer Švica. Švica očitno krši več določb, ki jih je uveljavila skupina za boj proti pranju denarja. Kolegice in kolegi, če želimo storiti več v boju proti terorizmu, moramo prekiniti finančni dotok teroristom. Multinacionalke, evropske multinacionalke in bogataši v Evropi v teh davčnih oazah skrivajo svoje premoženje. Hvala lepa, kolega Korao. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Veseli smo, da je Evropska komisija končno pripravila črni seznam držav, za katere sumimo, da podpirajo pranje denarja. Ampak parlament je večkrat moral izpostaviti, da nimamo na voljo neodvisnega postopka, v okviru katerega bi opredelili, katere države predstavljajo grožnjo na področju pranja denarja. Ampak komisija je potem končno pripravila izčrpen seznam, čeprav ne zaključen seznam držav, predstavile tudi svojo metodologijo za izbiro teh držav. Ampak to je šele prvi korak na poti. Zelo pomembno je, da tako pravne kot eh, fizične osebe iz držav, ki so na tem seznamu, doživijo bolj strok nadzor, kadarkoli delujejo v okviru Evropske unije. Zato, ker se želimo mi boriti proti pranju denarja in tudi financiranju terorizma s pomočjo sredstev, ki prihajajo iz teh držav. Res je, da smo bili pod pritiskom lobistov iz nekaterih držav. Mislim, da zaradi tega Evropska unija ni uspela v celoti delovati neodvisno in objektivno. Želimo si, da bi sam postopek bil veliko bolj pregleden. Zato komisijo prosimo, da objavi tudi svoje ocene o državah na tem seznamu, da bo tudi javnost lahko videla, zakaj gre. Vesel sem, da bomo še pred iztekom tega mandata storili pomemben korak naprej v boju proti pranju denarja. Namreč, če dopuščamo, da delujejo zločinci in teroristi, s tem škodimo vsem, tudi tistim, seveda, ki delujejo pošteno. Direktiva o preprečevanju pranja denarja pa nam bo omogočila, da bolj učinkovito preganjamo to kaznivo dejanje. Še enkrat pa bi rad države članice pozval, da čim hitreje prenesejo to besedilo v nacionalno zakonodajo. Hvala. Hvala lepa, gospod Radev, za minuto in pol. Bogodare, gospodin predsedatelj. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, gospe in gospodje. Člen 9 četrte in pete direktive o preprečevanju pranja denarja, preprečevanju financiranja terorizma od Evropske komisije terja, da pripravi analizo zakonodajnega okvira v tretjih državah in da oceni tudi pripravljenost organov v teh državah, da odpravijo pomankljivosti na področju boja proti pranju denarja in proti financiranju terorizma. Preveriti morajo tudi sisteme v teh državah. V okviru trialoga, v okviru pogajanj smo se o tem dogovorili. Nobena država ni nasprotovala temu, da bi komisiji podelili te pristojnosti. Naj bom jasen. Evropska komisija je objavila seznam držav z visokim tveganjem. Ta seznam je bil objavljen v preteklosti in seznam je skoraj da identičen seznamu, ki ga je pripravila namenska delovna skupina za finančno ukrepanje ali FATF. Zdaj pa ugotavljamo, da je vaša analiza drugačna od analize FATF-a. Evropa je velik enotni trg in komisija mora seveda zagotoviti delovanje tega trga, ga zaščititi pred vsemi grožnjami, tudi tistimi iz tretjih držav. Evropski akterji morajo vedeti, da finančni tokovi iz nekaterih delov sveta niso nujno čisti in da so lahko sumljivi. Zato morajo biti previdni pri poslovanju s temi državami oziroma s temi državami ne bi smeli poslovati. S tem črnim seznamom želimo posamične akterje upozoriti na morebitno nevarnost pri sodelovanju. Hvala. Hvala lepa, gospod Kofod. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Tudi sam bi, tako kot kolegi, rad komisijo pohvalil. Mislim, da ste upravili dobro delo, ko gre za seznam tretjih držav, pri katerih se pojavlja visoko tveganje za pranje denarja in financiranje terorizma. Vemo, da te države delujejo kot varno zatočišče za zločince, za tiste, ki perejo denar in za tiste, ki financirajo terorizem. Zato upam, da bo komisija resno še naprej delala na tem vprašanju in da boste še naprej delali tudi na direktivi o preprečevanju pranja denarja. Moram reči, da je vse skupaj malce ironično. Pri nas velja pravna država, spoštujemo objektivna merila, ampak svet, ena od naših institucij, spodkopava to načelo, ko želimo uveljaviti objektivna merila in metodologijo, ki smo jo uporabili v tem primeru. To se mi zdi škandalozno in katastrofalno. Pa še nekaj bi rad povedal v svetu ne vemo, kaj se dogaja. Svet je kot neke vrste črna skrinica. Ne vemo, kaj počnejo države članice v okviru teh skrivnih skupin. Od sveta bi morali terjati, da je odgovoren, da deluje pregledno. Namreč mi v parlamentu moramo vedeti, zakaj države v svetu blokirajo ta postopek, zakaj umikajo določene države, tretje države z tega seznama. Če preglednost ne bo zagotovljena, seznam ne bo nikoli učinkovit in nikoli ne bomo zagotovili pravne države, kar je pa nekaj, ki, kar moramo vsi podpirati. Hvala. Hvala lepa. Gospod Širdevan, minuta, prosim. Ja, Hvala lepa, predsedoči kolegice in kolegi, praktičen primer, najbogatim razpravo vsako leto. In to kažejo tudi študije, milijarde kriminalnih sredstev pritečejo tudi na nepremičninski trg v Nemčiji, tam se pere denar. In to potem tudi dviga nepremičninske cene v nebo in tudi najemnine. Najemniki, ki potem počujejo vedno več, si ne morejo več privoščiti stanovanj in konec koncev so to potem tisti, ki potem plačajo za, za politično dejavnost sveta. In samo zaradi tega je zavrnitev predeljenega črnega seznama škandal. Ta predlog seznama komisije je pomakljiv, ampak to je korak v pravo smer. S tem pa ne bomo zmagali, zmagali bomo z odločenostjo in politično voljo. In tega pa manjka evropskim državam. To je jasno. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Niedermayer, minuta in pol, prosim. Uh, hvala lepa, predsedujoči, hvala lepa, komisarka, da ste tukaj. Boj proti pranju denarja, proti finančnemu kriminalu, davčni utaji, to so ključne prednostne naloge civiliziranih držav v 21. stoletju. Kljub dejstvu, da se gospod Kobrnmo dan ne strinja. Mislim, da smo civilizirane države, tako da Mislim, da je to je naša prednostna naloga, ampak namesto tega moramo da reči, želim si, da bi to bila. Frustriran sem. Najbolj to zdaj. In to je kar nekaj. Večina držav članic v svetu je zavrnila metodologijo. Sestanki temelji na dokazih, ki jo je predstavila komisija in komisarka Jureva. To resnično frustrira. Seveda, nič ni idealnega, seznam ni idealen, ampak to bi lahko bil dober začetek dobrega procesa. Pri tej pomembni temi. To je šokantno in to ogroža našo predanost, naša načela in našo samozavest. Zato prijazno prosim komisijo, da nadaljuje s tem delom in prosim svet, da premisli znova o tej poziciji in nam ne dela sramote. Hvala lepa. Gospod Morel, minuta. Merci, Hvala lepa, gospod predsedevči. Komisija predlaga črni seznam proti pranju denarja in proti financiranju terorizma. In to je dobra pobuda. In kaj smo izvedeli danes? Pretreseni smo, da svet želi uničiti ta seznam. da torej tiste države, ki so najmanj pregledne, izključi nekaj primerov. Kako lahko ne vključimo Paname ali Saudske Arabije, ko pa je jasno, kaj počnejo zelo kriminalne dejanja v trenutku, ko evropski narodi želijo več preglednosti. Dokumenti iz Paname pravijo, da je šlo za preiskave, ki vključujejo tudi pranje denarja. Kar se tiče Saudske Arabije, vemo, da so posamezniki sodelovali pri financiranju Dajša in da kraljestvo tega ne more ignorirati. In moram reči, da gospod Ben Salman in interes evropskih državljanov ni upoštevan. In mislim, da svet s tem zavračanjem to spreminja v demokratični škandal. Gospod predsedujoči, svet zavrača seznam. Ne želi, da se bolj učinkovito borimo proti pranju denarja in financiranju terorizma, čeprav je to nujno, če želimo biti uspešni. To je tudi razlog, zakaj smo sprejeli direktivo julija lani. Člen devet dva te direktive pravi, da mora komisija pripraviti priloge oziroma sezname, na katere naj uvrsti države, za katere sumi, da se ne borijo proti pranju denarja ali financiranju terorizma. Zelo pomembno je, da tem državam, ki so na seznamu ali ki jim grozi uvrstitev na seznam, omogočimo dovolj časa, da prilagodijo svoje sisteme. Tudi tistim državam, ki so že v napredni fazi izvajanja reform. Seveda moramo spremljati, kaj se dogaja v teh 23 državah, pa tudi v drugih državah. Komisija je tista, ki mora zagotoviti ustrezno neodvisnost pri spreminjanju seznama. Želimo si, da bi delovala čim bolj učinkovito. Evropska unija mora oblikovati okrepljene mehanizme, da se bo lahko soočila tudi z, z povsem legitimnim pritiskom tistih držav, ki ne želijo biti povezane s pranjem denarja ali financiranjem terorizma, ampak vseeno ohranjajo predvsem ohlapno zakonodajo. Libe, taks 3 in tudi drugi v našem parlamentu smo večkrat rekli, da bi morala na tem seznamu biti tudi Rusija. In upam, komisija, da boste upoštevali tudi mnenje parlamenta. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Farija, minuta in pol. Dobri, gracijo, prezident. Hvala lepa, predsedujoči. Varnost državljanov in finančnega sistema Evropske unije mora biti zagotovljena pred nezakonitimi instrumenti, ki omogočajo financiranje terorizma in ki lahko omogočajo pranje denarja. EU mora imeti tak črni seznam. Tako lahko sledimo nezakonitim denarnim tokovom med nepreglednimi strukturami, še pa posebno, ko gre za vprašanje davčne utaje. Gre tudi za finančno projektno skupino in druge institucije, ki lahko prispevajo k spostavitvi takega seznama. S takim seznamom se ne uveljavlja sankcij, tudi ne diplomatskega bojkota. Ravno sprotno. Ne razumemo, zakaj svet ne sprejme tega seznama komisije. Komisija se mora odzvati, da bi zagotovila, da se umazanega denarja ne uporablja za korupcijo ali terorizem. Seveda, lahko vsaka država poskuša biti črtena z tega seznama, tudi z dvostranskimi argumenti. Vsaka država poskušala to razložiti, zakaj bi jo naj črtali seznama. Ampak vemo, Evropska unija se spopada z organiziranim kriminalom in korupcijo. In tukaj moramo biti enotni, govoriti enotno. Zato je tudi pomembno, da smo preventivni. Hvala lepa. Izčrpali smo se tam govornikov, sedaj pa postopek je že, pritegnite pozornost predsedočega. Tri zahteve imamo, vse so sprejete. Gospod Marijas, minuta. Hvala lepa, predsedoči pranje denarja, legalizacija denarja iz nezakonitih dejavnosti, davčna otaja. Pred temu se moramo boriti. Komisija je pripravila črni seznam držav, ki utajujejo davek. In svet temu postopno ne želi slediti. Svet blokira objavo tega črnega seznama. Zakaj? zato ker to vključuje Panamo, zato ker to vključuje Saudsko Arabijo. In še eno vprašanje, preglednost. Ko govorimo o svetu, katere države pa mislimo? So bile vse države proti ratifikaciji tega seznama, če ne? Bi rad vedel, katere specifične države so bile proti. kajti govorimo samo o svetu, ne govorimo o posameznih državah in politikah. Želimo odgovor na to, specifičen odgovor, minister. Ministrica. Hvala lepa. Gospod Bilbao, Berendika, minuta. Hvala lepa, predsedujoči. Na tem seznamu so pač države, ki so tam uvrščene, ampak niso vse, ki bi morale tam biti. Žal mi je, da svet ni opravil svojega dela. Vesela pa sem, da je komisija uveljavljala svoje stališče in hvala lepa komisarki, ki jo tudi podpiram. Svet pa se mi zdi, da ne ravna prav, zato ker kot prvo zmanjšuje zaupanje v evropske institucije in kot drugo ravna na način, ki škodi nam vsem. Mislim, da bi morali storiti tisto, kar je dobro za Evropsko unijo, kajti to je dobro tudi za vse države članice. Svet ne deluje pregledno. Države članice se med seboj pogajajo za to, da zaščitijo svoje lastne interese in se pri tem podpirajo, sklepajo kupčije. To niso interesi unije. Braniti bi morali unijo. Mislim, da bi morali poskrbeti za etično delovanje. Te prakse na globalni ravni škodujejo tudi evropskim podjetjem. To je tematika, za katero so pristojne države članice. Evropa pa je potem tista, ki plača ceno tudi zaradi izgube prestiža. In to je to olje, ki ga še prilivate na ogen populizma. Zato me zanima svet, zakaj ste zavrnili seznam. Bi lahko prosim navedli vsaj dva razloga. Hvala. Hvala lepa. Slednji, niste prosili za besedo? Gospod Petrovič, minuta sorry mr president i misunderstood the name that you said. Uh, se opravičujem nisem dobro slišal imena to je odlična zamisel boj proti terorizmu nihče nihče ni bolj za to kot jaz absolutno ustavimo jih da ne bodo pravili denarja ustavimo to pranje denarja ampak trenutek potem pa se mi je nekaj posvetilo vse razprave ki jih tukaj spremljam in veliko sem jih spremljal danes omenjajo nekaj. Zafrustrirani ste, ker ne zmorete obvladati bank, financ, bankirja, ne zmorete dobiti vseh podatkov in to poslušamo že kar nekaj let. Potem pa je seveda priročno, da imamo teroriste, Rusijo, zlobneže. Potrebno jim je preprečiti delovanje. Potrebujemo več pooblastil za bančne organe in tako dalje in tako naprej malo pa me skrbi, da se da boj proti terorizmu, ampak mislim, da odkrivam tukaj še nekaj več. Želite si ogledati, ogledati nekatere bančne račune. Hvala lepa. Tako, zaključili smo sketch DI. Sedaj pa imenu komisije komisarka gospa Jurova, prosim. Hvala lepa, predsedujoči, poslanke in poslanci. Da, Ni pa reč, da delamo na tem samodejnem seznamu visokotveganih tretjih držav. In vedeli smo, ko smo to načrtovali, ko smo se pogovarjali o metodologiji in o kriterijih, ki bomo uporabljali za ceno, da bo to težko, da bo zahtevno, kar se tiče strokovnega znanja, da bo občutljivo, ker gre za geopolitične eh, dvo- in večstranske odnose držav, da bo morda to neprivlačno, ampak vedeli smo zelo jasno, da je to potrebno. Kaj ti to so visoko tvegane tretje države in to je pomemben element vsega, kar počnemo proti pranju denarja in financiranju terorizma. To je pomemben element celotnega sistema. Še enkrat bom ponovila to je to, kar počnemo na področju boja proti organiziranemu kriminalu, ker moramo biti veliko boljši, kar se tiče sistematične preventive. Kje za preventivo? Zavedati se moramo, da je bančni sektor zelo povezan. Ne smemo imeti najšipkejših točk za stop od zunaj, če želimo biti gotovi in varni. In ko se pogovarjam o tem s tistimi, ki delujejo v praksi, organi pregona, nas pozivajo zelo jasno, da naj prekinemo dotok nezakonitih sredstev v Evropo. To je denar, ki financira organizirani kriminal in terorizem. In to počnemo. prepričan sem, da države, ki so na seznamu, spadajo na ta seznam. Istočasno pa vidimo, da moramo sodelovati z državami članicami glede postopkovnih zadev. Kajti to je bila glavna kritika strani držav članic. Strinjam se. Morda potrebujemo več preglednosti. In to sem slišala tudi tukaj v današnji razpravi, da si želite bolj podrobne ocene. Potrebujemo več jasnosti in potrebujemo popolno, popolno prezem odgovornosti strani držav članic. Spet moramo preveriti, ali so države članice pripravljene sodelovati in ali gre tukaj za pristen interes držav članic, da se borijo proti organiziranemu kriminalu in terorizmu. Upam in resnično menim, da bomo našli to pripravljenost na strani držav članic, kajti države članice se morajo zavedati, da v sistemu, kjer finančne institucije in celotni finančni sistem nimajo meja posamezne države članice se ne morejo učinkovito boriti proti temu nevarnemu fenomenu. To mora biti skupna naloga in to počnemo. Tako da bo komisija delala sporedno. Na po eni strani bomo sodelovali z državami članicami in parlamentom glede postopkovnih vprašanj, gledali si bomo metodologijo, pa kriterije, ki jih uporabljamo, prepričana sem da so kriteriji precej natančni in jih uporabljamo v celoti. Zelo objektivno smo jih izbrali. Ampak bomo še delali na tem z vsemi akteri. In potem drugi del naših prizadevanj sporedno, sodelovanje z državami na seznamu, s tistimi, ki so pripravljene zmanjšati tveganje na njihovi strani. Skar nekaj sem se že pogovarjali, ki so na seznamu, pa si ne želijo biti na seznamu. To je torej povabilo, sodelujmo, pa se bomo odstranili. Potrebno je ugotoviti, da pomakljivosti ne bo več. In mislim, da smo zelo jasni glede tega. Torej, to bo ena plat dela, druga plat pa bo priprava ocene z državami, ki so v drugi skupini, kjer imamo tudi Rusijo in ostale države, ki ste jih omenili v razpravi. Torej, moje sporočilo za države članice, ne vdajam se, sistem deluje, še naprej izpolnjujemo naše obveze, ki jih imamo v zakonodaji, počnemo, kar je potrebno in vrnili se bomo z novim seznamom proti koncu leta. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospa Čot, ki je predstavnica sveta. Skoraj vse politične skupine so zadajale vprašanja, veliko je bilo vprašanj sedaj nas pa zanimajo vaši odgovori. gospe in gospodje sledila sem vašim prispevkom in prisluhnila sem tudi temu kar je dala komisija naj še enkrat ponovim pomen ki ga predsedstvo namenja boju proti financiranju turizma in pranju denarja kot je bilo omenjeno je svet menil da obstajajo težave kar se tiče postopka kot je bil izveden strani komisije. Opogumna pa me dejstvo, da je komisarka Jurova že dejala, da se komisija zaveda, da je bilo veliko pomislekov glede časa za posvetovanje, da je bil prekratek in da bi lahko postopek izboljšali v prihodnosti. Pripravljeni smo še naprej sodelovati s komisijo. Svet nima stališča glede katerekoli posamezne države na seznamu. Razlogi za ogovor sveta seznamu so zelo znani. In so tisti, ki sem jih predstavila v vodoma. To je povezano s postopkom, kako je komisija pripravila seznam. In to je potem pojasneno v izjavi sveta. Predsedstvo bo še naprej na voljo za izmenjavo mnen na to temo, če bo to potrebno. Hvala lepa. Hvala lepa. Imamo predlog za resolucijo. Glasovanje pa bo v četrtek. Sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu. To je poročilo Carlos Coelho, vizumski informacijski sistem. Besedo dobi gospod Coelho, štiri minute, prosim. Dobri, gracio, Hvala lepa predsedujoči, gospa komisarka, gospe in gospodje. Ne da se dovolj pogosto spomniti, kako pomemben Schengen in prost potok ljudi. To je zgodba o uspehu. Zgodba o uspehu, ki jo evropejci še prav posebno cenijo. Ampak zato potrebujemo ukrepe, da bomo ustrezno varovali zunanje meje. Potrebujemo sodelovanje med policijo v EU potrebujemo tudi skupno vizumsko politiko, to pomeni evropsko politiko za tiste, ki zakonito prebivajo in vstopajo v EU. Naj se kaj za turiste, študente ali za tiste, ki želijo delati. Vizumski informacijski sistem je najbolj otipljiv del te politike. Imamo kratkoročne vizume. 2016 je bilo izdanih 60 milijonov takih vizumov. Vendar pa niso samo turisti tisti, ki prihajajo v šengensko območje. Leta 2017 je prišlo milijon delavcev v šengensko območje in več kot 800 tisoč oseb je pripotovalo k svojim družinskim članom, pa tudi veliko je študentov. Ti sicer izkoriščajo prost pretok oseb, niso pa v tej evropski podatkovni bazi in vsaka država članica sama odloča, kakšnemu varnostnemu nadzoru so te osebe izpostavljene. To vznemirja. Potem imamo velike investitorje, tako imenovane zlate vize. 20 držav članic to izdaja. In tukaj sploh nimamo varnostnega nadzora. Informacije tudi niso v vizonskem informacijskem sistemu. S tem želimo to spremeniti. To pa bo smiselno le, če bodo dolgoročne vize in tudi znate, vize nekega ne bo v tem sistemu. Presenečen sem, da je S in D spremenila mnenje v zadnjem mesecu, ko smo v parlamentarnem odboru se o tem pogovarjali. Smo so podpirali še ta ukrep. Sedaj pa se zdi, da sledijo zelenim in guje. Ampak trenutno razlikovanje med kratkoročnimi in dolgoročnimi vizumi ni smiselno. Kdor želi pripotovati v EU, mora biti izpostavljen enakemu nadzoru in sicer posod po Evropi. Turisti, ki nas obiskujejo in ostajajo do 90 dni v Evropi, so podvrženi nadzoru. Osebe, ki se odločijo ostati dlje v EU, v šengenskem območju ali ki potrebujejo za prebivanje, ker in dobijo to zaradi naložb, torej te zlate vize, pa niso izpostavljene nadzorom. Zato želimo to spremeniti. Želimo zagotoviti, da bodo vsi imetniki viz samodejno preverjeni. Imeti moramo vse za nadzor za te osebe, seveda, pa moramo spoštovati temeljne pravice, razmernost, potrebnost. Ruski investitor, naprimer, to moramo zagotoviti, ki ima Evropski zaporni narok, ne more dobiti mm, zlatega vizuma v Romuniji. In ta nadzor mora biti sistematičen. Nekatere preverjamo 15krat, preden pripotujejo v EU. Zaradi varnostnih vprašanj se je odbor Libe odločil, da bomo zbirali prstne odtise za osebe od 6 let naprej. Tako se lahko borimo tudi proti trgovini z otroki. Zelo veliko je tudi tihotapljenja in trgovine z ljudmi. Boriti se moramo proti temu. Gospod predsedujoči, s tem ukrepenim sistemom se bomo borili proti nakupovanju vizumov, če se lahko borimo proti nezakonitim migracijam je to dobro. Bolje bomo nadzirali tudi zlate vizume in bolje zaščitili otroke. Tako bomo ustvarili resnično varen prostor pravosodja, varnostne in pravice. In to bo dobro za prost pretok. Hvala lepa. Najlepša hvala zdaj po imenu komisije, komisar Auramopoulos. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej mi dovolite, da se zahvalim gospodu Koelju, vašemu poročevalcu ter poročevalcem v Senci. Hvala tudi odboru Libe za pripravo predloga, ki ga danes obravnavamo. Vsi vemo, da vsako leto mi na milijone eh, državljanov tretjih držav vstopa v Evropsko unijo brez eh, sreznega vizoma, pa naj se bo za kratko ali daljše območje. Eh, obdobje. Večinoma gre za uh, ljudi, ki upravičeno uh, vstopajo na, na ozemlje Evropske unije kot turisti. Uh, dodatna preverjanja na naših mejah in v naših konzulatih, torej v poslanjših po svetu, uh, potrjujejo ta pristop. Ampak še vedno obstaja v tem sistemu nekaj vrzeli. Z novim vizumskim sistemom vizumskim informacijskim sistemom bomo pokrili bele lise v našem sistemu. Hkrati pa bomo vizumskim organom in eh, menim stražnikom omogočili, da svoje delo opravljajo ustrezno. Kriminalcem in potencialnim teroristom ne smemo dopustiti, da v Evropsko unijo vstopajo, eh, ne da bi jih zaznali. Evropa ni trdnjava in nikoli ne bo trdnjava. Ampak hkrati moramo tudi vedeti, eh, kdo prihaja v Evropsko unijo. Kolegice in kolegi, komisija pozdravlja pobudo Evropskega parlamenta glede ključnih predlogov Evropske komisije. Naj izpostavim najpomembnejše. Prvič, medsebojna povezava med vizumskim informacijskim sistemom in sistemom vstopa in izstopa ETIAS potem povezava s sistemom ECRIS in pa šengenskim informacijskim sistemom. To so povezave, ki bodo omogočale uh, zaznavanje oseb z večjimi identitetami in pa ugotavljanje, ali oseba povzroča tveganje. Drugič, zapiranje informacijskih vrzeli glede oseb, ki bivajo v Evropski uniji v odlagi dolgoročnih vizumov, je informacija, o kateri trenutno ne poteka izmenjava v državah članicah Evropske unije. Spremembo tega pristopa bomo uh, menim policistom in pa organom za nadzor vizumov omogočili, da ugotovijo, ali so osebe, ki vstopajo Evropsko unijo, v tej zakonito ali ne. Prav tako bomo s tem nacionalnim organom omogočili, da. Eh, ne legalizirajo eh, državljanov tretjih držav oziroma njihovega bivanja v Evropski uniji, če ti ne izpolnjujejo pogojev. Če na primer eh, obstaja sum, da so te osebe povezane z omrežji organiziranega kriminala ali pa terorističnimi omrežji. S tem bomo odpravili veliko varnostno pomakljivost. Potem pa je tu še nalaganje kopij potnih eh, dokumentov oziroma potovalnih dokumentov teh oseb v vizumsko podatkovno zbirko. Ta ukrep skupaj z dovoljenjem oziroma avtorizacijo eh, Evropski obaljni in pa mejni straži, da lahko dostopa do sistema viz, eh, hkrati omogoča lažjo identifikacijo in ponovno sprejemanje nedokumentiranih migrantov. S tem bomo omogočili bolj učinkovito eh, politiko vračanja Evropske unije, še posebej v primeru, če tretja država, katere državljan eh, mora biti vrnen, pri tem ne želi sodelovati. Seveda pa bomo s tem tudi okrepili našo sposobnost preprečevati in pa preganjati kazniva dejanja. Organi pregona in pa Europol bodo imeli eh, olajšan dostop do vizumskega informacijskega sistema za namen preprečevanja, odkrivanja ali pregona eh, hudih kaznjivih dejanj ali terorizma. Dostop do vizumskega informacijskega sistema bo omogočen tudi organom pregona za namen preiskovanja ali ugotavljanja, ali gre za pogrešane osebe ali pa celo za žrtve trgovine z belim blagom. Seveda pa bomo poskrbeli, da se bodo pri vseh teh postopkih upoštevala pravila eh, o varnosti osebnih podatkov. Ta predlog je del svežna o pametnih mejah in tudi del svežna glede interoperabilnosti. In posledično je treba vsa načela teh dveh zakonodajnih predlogov upoštevati tudi v sorodni zakonodaji. Zato predlagam nekaj sprememb v okviru poročila. Prvič, Vključevanje informacij glede dovoljen za prebivanje v sistem viz je povezano tudi z izdajanjem tako zlatih vizumov. Pri registrat, z registracijo vseh dovoljen za prebivanje v vizumsko informacijsko bazo morda ne bo omogočalo dostopa do vseh eh, podatkov, bo pa s tem vsekakor okrepljena preglednost mm, in pa eh, okrepljeno sodelovanje med državami članicami po mojem eh, razumevanju parlament želi to še okrepiti. Omogočiti želi shranjevanje in hrambo, eh, oziroma shranjevanje in dostop do teh podatkov od trenutka, ko se podatki naložijo v mm, sistem, da se s tem eh, si preverjanje eh, informacij še olajša. Ta predlog bomo preučili. Drugič. Eh, ponavljajoče se vprašanja in pa eh, preverjanja identitete oseb eh, mora biti možna. Vsekakor pa ne smemo eh, onemogočiti dostopa do informacij ali pa celo omogočiti pomankljivega iskanja informacije. To so informacije, ki bodo zajete tudi sistemu ETIAS in so relevantne za ugotavljanje ali oseba prebiva v Evropski uniji, zakonito ali ne. Uh, Informacije in pa njihovo zbiranje morajo temeljiti na standardih. Ti standardi pa ne smejo biti, eh, oziroma pa morajo biti primerljivi standardi, ki veljajo za državljane tretjih držav, ki v Evropsko unijo vstopajo, državljane katerih v Evropsko unijo vstopajo z vizumi. Ker želimo okrepiti eh, in olajšati dostop organom pregona, mora biti dostop do sistema eh, viz pripravljen uravnoteženo in pa sorazmerno. Naprimer, dostop do prumske baze informacij bo omogočal prvo stopno preverjanja informacij v celotnem sistemu VIS. Četrtič, e, jemanje prstnih odtisov otrok. Tu moramo biti e, dosledni. Predlagali smo, da se starost, pri kateri lahko jemljemo e, prstne odtise otrokom znižati, da se lahko s tem še bolj učinkovito borimo proti trgovini z ljudmi. Mislim, da je to cilj, ki ga podpiramo vsi. Razumem, da vas skrbijo temeljne pravice otrok. Tudi nas skrbijo. Trgovina z otroki ali pa tihotapljanje otrok sta dve temeljni kršitvi oziroma dve kršitvi temeljnih pravic. Statistike kažejo, da vsako leto med 1500 in 2000 eh, otrok iz tretjih držav, ki so mlajši od 12 let, postane žrtev trgovine z otroki v šengenskem močju. Med 3200 in pa 4250 otrok mm, med letoma 12 in pa, oziroma med starosti med 12 in pa 17 let, pa prav tako postane žrtev trgovine z uh, z ljudmi v šengenskem območju. To so večinoma otroke, ki prihajajo iz tretjih držav. Storiti moramo vse, da se to prepreči. In ravno ukrep, da se prstne otise jemlje otrokom eh, pri še nižji starosti, bo pri tem pomagal. Zaključil bi z najpomembnejšim elementom za naše državljane. Temeljne pravice bodo kot vedno eh, v srčiki predlaganega sistema. To velja tudi za uh, zasnovo in dizajn sistema VIS. Vsi kazalniki uspešnosti kažejo, da sistem VIS nikoli ni uh, povzročil kršitve uh, varnosti osebnih podatkov. V prvih petih letih uporabe je sistem deloval tako, kot smo si želeli, ampak te določbe želimo še nadgraditi. Pri tem želimo upoštevati načela Data Protection by Design, torej varstvo podatkov, ki bo ugrajeno v sistem. Na trialogih želimo z vami o tem razpravljati in te standarde še okrepiti, ampak ti morajo ostati učinkoviti in nikakor jih ne smemo uh, odstraniti iz našega predloga. Hvala za vaše predloge, veselim se že razprave. Najlepša hvala, gospod komisar. Zdaj pa je v imenu odbora za proračun na vrsti gospod Kölmel. Minuto imate, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se zahvalil poročevalcu za odlično upravljeno delo. Odbor za proračun podpira eh, izjave poročevalca v celoti. Združljivi informacijski sistemi eh, so danes nujni, še posebej na področju eh, upravljanja z mejami in pa na področju vizumov tu moramo imeti eh, med seboj povezljive sisteme, da se lahko s tem borimo proti goljufijam. Prav tako moramo imeti možnost eh, še bolj preprosto ugotoviti identiteto posamezne osebe, če lahko s tem preprečimo kaznive dejanja, še posebej terorizem. Ampak zato potrebujemo dodatne naložbe. Glede na izračune, potrebujemo skoraj 461 milijonov evrov v devetih letih. To je visoka številka, ampak prepričan sem, da bomo s tem zneskom vsi skupaj eh, dobili več varnosti in zato bodo ta sredstva zelo dobro naložena. Vseeno pa moramo vedeti, da v letih 2019 in 2020, za katero imamo na voljo sredstva iz proračuna, eh, torej ta sredstva so, so že bila potrjena za novo Eh, zelo mm, večletni finančni okvir, pa morajo ta sredstva biti še potrjena. In zato moramo zagotoviti, da bo se bo to zgodilo, ker če tega ne bo, bo prišlo do luknje eh, v sistemu, od katere pa nihče ne bo imel koristi. Hvala. Najlepša hvala. Tako, zdaj pa je na vrsti v imenu eh, skupine ELS gospod Emil Radev. Minuto in pol, pol imate, izvolite. Uvaženi gospodin komisar, Hvala, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje, vizumski informacijski sistem je orodje, s katerim bomo okrepili varnost v Evropski uniji, kajti s pomočjo tega sistema si lahko pristojni organi pomagajo pri ugotavljanju, ehm, verodostojnosti vizumskih dokumentov. S tem krepimo prost pretok ljudi v schengenskem območju ampak zaenkrat na tem področju vrzel. Zato predlagam, eh, pardon, podpiram predlagano reformo Ruske komisije iz lanskega leta, kajti s to reformo bomo zdaj shranjevali tako podatke o dolgoročnih vizumih, kot tudi o eh, dovoljenih za prebivanje. To sta dva dokumenta, ki omogočata prosto gibanje oseb iz tretjih držav po Evropski uniji oziroma po šengenskem eh, območju. Uh, Poskrbeti moramo, da bo sistem eh, vodotesen, tako rekoč. In zato moramo vizumski informacijski sistem tudi reformirati. Seveda pa moramo pri tem zagotoviti interoperabilnost vseh informacijskih sistemov na tem področju v Evropski uniji. Organi eh, varnostni organi, mejni policisti in tako naprej morajo imeti možnost dostopa do teh informacij, predtem pa ne smejo kršiti temeljnih pravic in načela osebnih podatkov ali varstva osebnih podatkov naših državljanov. Ob koncu bi pozval svet, da končno sprejme pozitivno odločitev glede sprejema Bolgarije v šengensko območje. Mm, želimo si, da bi tudi Bolgarija imela dostop do vizumskega informacijskega sistema in s tem pripomogla k ohranjanju varnosti v Evropski uniji. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Nidermüller za dve minuti v imenu skupine SND. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dovolite, da se najprej zahvalim poročevalcu gospodu Kvelju za zelo konstruktiven, odprt način dela, ki je želel uh, najti kompromise in temeljil na sodelovanju. Uh, Vizumski sistem je po mojem mnenju zelo pomemben element evropske migracijske politike in zelo pomembno je, da imamo na tem področju skupno ukrepanje, kajti vsako leto izdamo na milijone vizumov za vstop v Evropsko unijo. Trenutno predlagana reforma zasleduje glavni cilj, ki je, da bi izboljšali relevantno izmenjavo podatkov o izdaji um, vizumov in tudi deljenje teh informacij po različnih sistemih Evropske unije. To je zelo pomembno, kajti zaradi trenutnih varnostnih izzivov potrebujemo Evropske unije bolj učinkovito delovanje sistemov. Sistem pa naj bi okrepil zaščito uh, in varnost zunanih meja Evropske unije. Uh, Moja politična skupina je povdarjala, da je treba upoštevati tudi mnenje Agencije za temeljne pravice in tudi mnenje um, poblščenca za uh, varstvo podatkov, še zlasti kar zadeva dolgoročne vizume. Obe poročili sta podarjali načeli nujnosti in sorazmernosti. Ta Zakonodaja je zelo povezana z interoperabilnostjo sistemov. Vsakašna sprememba enega sistema lahko vpliva na vodenje in upravljanje tretjih državljanov v drugem uh, sistemu. In to seveda vedno znova izpostavlja vprašanje nujnosti in sorazmernosti. Hkrati pa uh, seveda uh, je treba vedno imeti pred očmi uh, preprečevanje diskriminacije to, to poročilo oziroma to, to krepi varnost in s tem je doseglo cilj, kaj ti ne, eh, ne povzroča nobenih kršitev temeljnih pravic. Hvala lepa, sedaj pa v imenu EKR, gospa Steven za minuto. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Vizumski informacijski sistem je omogočil lažje postopke ob, obravnave vizumov in se boril proti goljufijam. Ti sistemi so povezali konzulate po vsem svetu. Organi prek tega sistema izmenjujejo temeljne informacije o prosilcih in na ta način je mogoče lažje odkriti goljuf, um, goljufive uh, prijeve. Vsako leto se izda 6 milijonov vizumov, torej pomena tega sistema ne smemo podcenjevati. Strinjam se s praktičnimi izboljšavami tega uh, predloga, naprimer križnih pregledov z drugimi bankami, podatkovnimi bankami in tudi, hran, tudi uh, predlogov, ki zadevajo hrambo informacij o vrnitvah. Vse eh, pomankljivosti podatkovnih bank um, Eh, so ne zaželene in kdor jih želi odpraviti, lahko računa na našo podporo. Torej, v naslednjem mandatu bo moral naslednji parlament eh, začeti pogajanja na to temo. Svetom, hvala. Hvala lepa. V imenu skupina Alde, gospod Depre, za dve minuti. Gospod predsednik, gospod komisar, kolegice in kolego več kot 48 milijonov prošen za vizuma in 40 eh, eh, milijonov prsnih otiskov je bilo registriranih. Kar pomeni, da je vis že sedaj zelo dobro urodje, urodje, ki je istočasno potrebno in učinkovito. Karlosu Koeliju želim čestitati za kvalitetno upravljeno delo in zahvaljujoč temu delu bo ta sistem še učinkovitejši jutri in vključujemo, eh, pardon, eh, eh, podpiramo vključevanje tudi vključ, vizume za daljšo bivanje. Kajti vemo, da vse informacije sedaj še niso izmenjane. To pa bi omogočilo preverjati pravice po celem šengenskem območju in to bi omogočilo tudi večjo transparentnost pri izdajanju, lahko bi rekel tudi pri prodaji vizumov za dolgotrajno prebivanje in podpiramo tudi lajši pristop eh, Europola in drugih organov pregona do relevantnih podatkov. Podpiram in podpiramo tudi pripravljenost, da se kopije potnih listih ulagajo eh, v sistem, zato da se olajšajo postopki vračanja. Podpiram, čeprav eh, se člani moje skupine tu ne strinjajo vsi, da bi od 12 let naprej eh, 12 let starosti eh, tudi eh, vnašali eh, prsne otise v podatkovno bazo. To bi omogočilo tudi boljšo varstvo otrokov. 40 odstotkov otrok, s katerimi trgujejo, je mlajših od 12 let. In za konec želim podariti, da poleg avtomatičnega vnašanja v podatkovno bazo bi morali tudi vnašati Eh, posebna tveganja, ki izhajajo iz statičnih podatkov držav članic. Tako bi omogočili nenormalne eh, deleže uračanj teh državljanov iz tretjih držav. Carlos, eh, vaše delo je bilo odlično upravljeno in mislim, da bi to poročilo naš parlament moral podpreti. Najlepša hvala, sedaj pa v imenu skupine Goje za minuto, gospod Veržjač. Mislim, da bom nekoliko sama. 2004 je bil e, ta sistem ustvarjen, potem je začel delovati leta 2014 s ciljem olajšanja izdajanja vizama. Ampak od leta 2014 je bil razvoj bolj žalosten. Sedaj ni več niti govora o tem, da bi sistematično e, vnašali vse e, podatke. Želim, da izpostaviti nekaj eh, kritičnih točk. Naprimer, dostop eh, Europola. To omogoča nekaterim državam, da ujamejo eh, svoje opozicijske volitelje, kar se je trenutno zgodilo v primeru Savske Arabije. Potem so tu še eh, določena druga tveganja in zato zavračamo tudi izdajanje vizomov za dolgo eh, trajno prebivanje in smo tudi škandalizirati zaradi predloga, da se, eh, da se eh, jemlje prste od, od tise otrokom. Eh, In zato zavračamo to logiko, da bi se vse uh, beležilo, da bi se vse shranjevalo v uh, podatkovnih bazah, kar tudi zelo veliko stane. Hvala lepa, to so bili govorniki v imenu političnih skupin. Sedaj pa dobi besedo gospod eh, Lopes Aguilar. Hvala lepa, um, gospod predsednik. Uh, gospod Avramopoulos, govorimo o novem vizijskem informacijskem sistemu. Kaj to dejansko pomeni? To, da bomo nadzor na zunanjih mejah Evropske unije povezali in sicer ga tudi povezali z sistemi uh, konzulatov držav članic po vsem sistemu, po vsem svetu. Na ta način bi lahko zagotovili uh, informacije o prosilcih za vizume v eh, šengenskem um, prostoru. Tukaj bomo lahko uporabili uh, prstne otise in uh, druge uh, elemente. Torej, treba pozdraviti to pobudo. Tukaj smo se odzvali na določene varnostne lukne v Evropski uniji in gre tudi za to, da omogočimo povezavo z novimi tehnologijami in interoperabilnost, kar zadeva prosilce za vizumov. Gre pa tudi za varnostne grožnje eh, držav članic. Socialistična politična skupina je zagotovila jamstva, da se bodo tudi eh, spoštovala načela Lizbonske pogodbe in pomembno je treba tudi uh, zagotoviti, da se bodo spoštovale temeljne pravice vseh posameznikov, kot so, kot je zapisan, kot so zapisane v listini o temeljnih pravicah. Zelo pomembno pa je zdaj, da se, ni, eh, da se Evropska unija ne osredotoča zgolj na vidik varnosti. Govornika se je prekinilo. Hvala lepa. O, kirjež, ma, mikins, je gospod mamikins izvolite. Uh, um, uh, uh, hvala pozdravljam prizadevanja da bi bile vizumske prošnje bolj učinkovite in tudi procesiranje teh prošenj tudi pa to in tudi to da bi se vključile dolgoročne vizume v novo uredbo. vendar pa me skrbi obravnava podatkov in to kako bo to vplivalo na zasebnost. povezava visa z drugimi podatkovnimi bazami prek arhitekture za interoperabilnost predstavlja tveganje za uhajanje informacij. Seveda bodo informacije o vizumih bolj dopolnjene, Eh, popolne in bomo lahko omogočili boljšo oceno tveganja, vendar pa s tem tudi izpostavljamo občutljive podatke velikim tveganjem. Mislim, da moramo najprej izkoristiti eh, vse, eh, vse potencijale trenutnega sistema, vi spreden ga povežemo z novimi sistemi. Trenutno nobena evropska družba ne more zagotoviti interoperabilnosti teh informacijskih sistemov. Ali bomo to nalogo potem delegirali kitajski ali indijski družbi? V takem primeru, dragi kolegi in kolegice, se bojim, da bo naša varnost podatkov resno ogrožena in da bomo dosegli nasprotni učinek. Hvala. Hvala lepa. To so bili sedaj nadaljni govorniki, sedaj pa sledi postopek uh, Catch the Eye. Ob, ob, oba, ki sta prosila za besedo, bosta besedo tudi dobila. Naprej gospod Mari, Marijas. Hvala, gospod predsednik. Vizumski informacijski sistem uh, je nujno treba izboljšati in mislim, da ukrepi, ki naj bi jih sprejeli v tej smeri, dejansko lahko izpolnijo naše potrebe. Gospod Avram Mopulus, naj izpostavim en vidik, kaj ti mislim, da tisti, ki prihajajo iz Grčije v Belgijo, da bodo tudi potrebovali vizume. In govoril sem že Eh, kako grozna eh, izva, praksa se izvaja na nemških letališčih, pa tudi v Bruslju. In pravzaprav ste mi že odgovorili na moje vprašanje 23. novembra. Dejali ste, da so pri tem pomembne specifikacije. 9. februarja in potem tudi marca je bil znova upeljan sistem karantene prišlo je v enem primeru do posredovanja policije, v drugem primeru pa posredovanja carinskih uh, uradnikov. Na tem letalu sem bil tudi jaz, gospod Avramopoulos in še nekateri drugi poslanci in pravzaprav nismo imeli te sreče, da bi nam bil prihranjen uh, kon, uh, nadzor nad potnimi listi. Ali je to dovoljeno in ali uh, se to dopušča. In treba je sprejeti uh, nujne ukrepe, kajte kmalo bomo za pot iz uh, Grčije v Brusel potrebovali vizum. Thank you. A new, hugely ambitious, hugely expensive. Gospod Etheridge. Ja, imamo spet nov, zelo drag sistem za nadzor eh, vstopa ljudi v Evropsko unijo. Pri tem pa se ne upošteva dejstvo, da imajo morda drug, eh, različne države različne pogoje za eh, to, katere osebe smejo vstopati v njihovo državo. Torej se lahko vizum izdajo za različne osebe. Pa še ni to vse. Ena od pomembnih stvari je, da se izpostavlja, da gre tukaj za boj proti terorizmu. Ampak večina terorizma se sedaj pravzaprav um, izvaja strani uh, domačih teroristov, torej predstavnikov druge ali trete generacije tistih ljudi, ki živijo tukaj. Na milijone ljudi prihajajo Evropske unije in pravzaprav jih veliko tudi vabimo sem. Tukaj so že, so že tu med nami in tukaj se zdaj zdi, da gre za neko visokotehnološko vajo, ki bo tudi veliko stala, potem, ko je pravzaprav sovražnik že med nami. Tem smo zaključili postopek HDI. Zdaj pa ima besedo gospod Avramopoulos v imenu komisije. Drage kolegice in kolegi, toplo pozdravljam dejstvo, da smo zgolj v enem letu uspeli doseči dogovor s svetom glede EULISE, SIS, ETIAS in uredbo o interoperabilnosti vizumski informacijski sistem in ETIAS, pa tudi sistem vstopa in izhoda, izstopa, bodo skupaj predstavljali enotno platformo za državljane tretjih držav, ki želijo vstopiti v Evropsko unijo. Ta predlog o viz bo zaprl vrzel glede dolgoročnih vizumov pa tudi varnostne vrzeli, kar zadeva eh, potnikov za kratkoročno in dolgoročno prebivanje. Zato je zelo pomembno, da so ti sistemi v čim večji meri sinhronizirani. Resnično sem prepričan, da bi bilo treba vizumski informacijski sistem